Zato, da upoštevamo tiste, ki so že vzdan tukaj. Mislim, da bi bilo dobro, če točno začnemo in da se držimo časa za govor. ELS, SND in še druge skupine so mi poslale sporočilo o imenovanjih v odbore to je zapisano v eh, zapisniku. Če ne bo ničemu ugovoru, bodo ta imenovanja potrjena. Dobro. Naslednja točka na dnevnem redu je ustno vprašanje.